potem sklic Evropskega parlamenta za naš odbor. Danes so na voljo vsi jezike razen finščine in hrvaške, hrvaščina pa ni, ne sodi v jezikovni profil našega odbora. Drugič, nekateri od vas se morda sprašujete o predsedujočem naš eh, predsednik, gospod Hendl, je žal zbolel, tako da se ne bo mogel udeležiti našega sestanka nekaj mesecev, naših sestankov nekaj mesecev, tako da ga bom nadomeščala in upam, da se bo kmalo lahko vrnil. To je tudi razlog, da sem na tem mestu jaz in bom poskušala dobro voditi sestanke, čeprav nisem imela veliko priložnosti, da bi se pripravila na ta sestanek. Sem pa pripričana, da bomo dobro sodelovali in prišli do dobrih rezultatov. Obvestili smo vas, da bomo naredili tako imenovano gasilsko sliko, fotografijo skupinsko. Ampak to bomo storili šele, ko se bo gospod Henl vrnil med nas. Tako prihajamo na tretjo točko dnevnega reda in sicer gre za to, kako bomo bolj učinkovito delali s pomočjo postopka E odbora začeli smo delovati brezpapirno, zato prej tukaj in zdaj bom predstavila ekipo, ki nam bo povedala, kaj storiti v tem brezpapirnem okolju, kjer ne bomo imeli večno tiskanih dokumentov v sejni dvorani. tako da bomo morali bolj delati z računalniki. Like to, uh, Zdaj prosta gospod Vrbikrke, vodijo oddelka in gospoda Dajna, ki je projektni vodja enote za spletne storitve da nam, da nam predstavite, kako zadeve delujejo, potem pa boste lahko postavili vprašanja po tem kratkem uvodu. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Jaz sem verben kke, kolega Dinadi je tam čez. Mm, malce težav imamo z kablovjem, tako da sem ga morala premestiti na drugo stran. moramo vam pokazati, eh, kaj mislimo na zaslono in naš kabel tukaj ne deluje. To je pač eh, tehnična težava, zato smo kolega preselili na drugo stran. Hvala lepa za to priložnost, da vas obvestimo, kako deluje e-odbor oziroma e-seja. To je prvič na seji odbora, predstavljamo to tehniko, to je torej premjera za nas eh, v Evropskem parlamentu, bomo začeli delati brez papirja, tako da niste za ta sestanek dobili nobenih natisnenih eh, dokumentov in eh, tudi kasneje jih ne boste dobili. To je torej nova situacija, nov način dela. Parlament pa sedaj nudi elektronski sistem, elektronsko aplikacijo spletno aplikacijo, e-sestanek, e-meeting, na katerem boste našli potrebne dokumente za seje. Dokumenti so seveda zelo pomembni za vse parlamentarne organe, sploh za odbore, tako da morajo biti na voljo čim prej in dostopni na vseh mogočih napravah. To aplikacijo smo razvili v Evropskem parlamentu, tako da bi spomnili vaše še pričakovanja in ustregli vašim potrebam. Preko eh, Wi-Fi lahko dostopate do te aplikacije preko naprave povezane preko SIM kartice, tudi z mobilnim telefonom, pametnim telefonom, eh, tablico ali prenosnim računalnikom, pa tudi preko vaših računalnikov v pisarnah. Pripravili smo list papirja tudi za vas, eh, tako da boste zelo povzeto videli, kako dostopate do e-mitinga, e-seje. Tukaj imate tri korake za dostop eh, preko vaše naprave. Če mi je predsedujoča dovoli, bi zdaj prosila gospoda Valje, da predstavi, kako stvar deluje. Ta aplikacija je spletna aplikacija, kar pomeni, da ni treba ničesar instalirati na naših napravah, da bi uporabljali to aplikacijo, kar pomeni, da deluje na katerikoli napravi, na, na miznem računalniku, prek Androida, Apple in tako naprej. Naslov vtipkate, ki ga zdaj upisujem, www.europarl.europa.eu in potem poševnica in potem še e-meeting, e-meeting. To je ustrezen naslov, stisnete na enter in pridete do te maske. Gre za interno stran, to se pravi samo tisti, ki so znotraj Evropskega parlamenta, ljudje, ki ki so registrirani v sistemu Evropskega parlamenta, imajo dostop, tukaj bom uporabil svoje uporabniško ime in geslo. Vsi boste videli, kakšno geslo imam. So, so really preko portala stopamo v to aplikacije, to je, so osnovna vrata do vseh aplikacij. Prvič, ko boste vstopili v aplikacijo, bo, se bo odprla ta maska, ki razlaga, da imate samo nekaj korakov, izvedete lahko jezik, odbor in potem eh, datum seje. Na levi strani boste videli jezik, to je ta umestnik, potem imate odbor, Aplikacija je na voljo za vse. Odbor izvral bom odbor za zaposlovanje. Tukaj dobite vse informacije dinamično, online in posodobljeno. Kadarkoli nekdo nekaj doda, 3-5 minut pred eh, sestankom, se bo to pojavilo. Tako da se bomo izognili pritisko zaradi tiskanja. Sistemo na eno možnost na levi strani in dobim tukaj dnevni red. Tukaj si pogledamo dnevni red z dodatnimi informacijami o poročevalci, pripravljalci mnen in tako naprej. To so torej vse informacije, ki jih dobimo na tiskanih verzijah na desni strani lahko pogledamo zadevo preko dokumentov, podobno, ampak se samo sredočamo na dokumente, tako je mogoče lažje dostopati do dokumentov neposredno z te strani. Pri vsakem dokumentu lahko vidimo, v katerem jeziku je na voljo. In tukaj, če poskušam odpreti enega od teh dokumentov, vzmimo tukaj osnutek mnenja 11. točke današnjega sestanka, na, kliknem na in se odpre. Torej, neposredno tukaj dostopam do dokumenta, če želim. Um, posegati v dokument, potem lahko delam z aplikacijo tretje strani, tukaj lahko označimo, kaj nam ni všeč, torej lahko neposredno posegamo v dokument, to je moja lokalna kopija, tako da jo lahko srezno spremenim zase in shranim. Kadarkoli shranjujete te informacije, no to naprimer lahko črtam ali izpostavim, je to lokalna kopija dokumenta. Ker pomeni, da do tega dokumenta ne bo nihče dostopal. To je samo lokalno na vaši napravi. Ko boste vse spremembe vnesli in označili celoten dokument, kar običajno počnete eh, z pisalom, lahko tako spremenjen dokument preprosto pošljete po elektronski pošti, naprimer ostalim članom, asistentu, tukaj lahko preprosto obtipkate naslov. Tisti, ki bo prijel to, bo dobil dokument z vsemi vašimi pripombami in spremembami, ki ste jih nesli dokument. To je tipičen primer uporabe te aplikacije in to lahko naredim pri vseh odborih, lahko izberem kak drug odbor. Tako se zgodi, da nek član spremlja delo dveh odborov praktično hkrati, tako da lahko dostopa tudi dokumentov iz eh, drugega odbora. Tako zajmem naprimer tudi odbor Juri in dobil bom vse informacije v zvezi s tem odborom. Gre za e-sejo, e-meeting, kar pomeni, da to nadomešča to, kar smo prej imeli na papirju. Tako da bomo zmanjšali porabo 20 milijonov tiskanih strani na leto. Na ta način. Ko smo na strani nekega odbora, imamo še eno zelo dobro aplikacijo, ki se imenuje e-komiti, e-odbor. Na ta način prihajam na intranet strani odbora, kar pomeni, da so tukaj popolne informacije povezane z delom odbora. Ker vstopam preko zunanje povezave, to nekaj časa traja. Seveda pa so vse te aplikacije dostopne tudi iz vašega namiznega računalnika in druge povezave, ki je hitrejša. Tukaj izbiram odbor Juri. Lahko bi izbral tudi naš odbor, odbor za zaposlovanje. To seveda nekaj časa traja. Okay. So this is it's an internet site that holds all the information concerning and we have In tukaj imate vse potrebne informacije. 22 različnih strani za vsak odbor svojo. Tukaj lahko pogledamo na strani članov, osnotko poročil, mnen. To se pravi, da je to, ta stran bolj obsežna, tukaj dobivate več informacij. Pri e-meetingu ESA boste dobili samo informacije, ki se nanašajo na aktualno sejo. Tukaj pa lahko dostopate do vseh poročil, pri vsakem imate možnost, eh, da si shranite dokument, da ga pogledate pri tem poročilu preko opazovalnice, zakonodajne opazovalnice OLL, e kjer vidite postopek, ki mu sledi nek dokument. Tukaj imate dve velike aplikacije, e-meeting, torej e-seja in e-tip komitij ali odbor, kjer imate vse informacije o delu posameznega odbora. Toliko z moje strani, če imate zdaj kakšno vprašanje, izvolite. Če imate kakšno vprašanje, jih lahko zdaj postavite. Seveda lahko tudi po elektronski pošti ali telefonsko postavite svoje vprašanja. Na vsak način nas eh, lahko kontaktirate in vam bomo pomagali naprej. Prav tako organiziramo informacijske sestanke. Tudi usposabljanje, če ga potrebujete pri uporabi teh aplikacij, ki jih boste potrebovali za delo v tem mandatnem obdobju. Eh, you, Hvala lepa, gospod Keke in gospod Awadi. Imate kakšno vprašanje, gospod Harkin? Čisto kratko vprašanje glede gesla. Mislim, da bi bilo koristno, če bi imeli geslo Kar zadeva geslo, si ga sami sestavimo, ali so kakšne nedoločbe glede minimalnega nabora znakov, številk, črk, to bi bilo zelo dobro eh, vedeti, če, bi, torej, če so kakšne minimalne zahteve glede gesla. Še kakšno vprašanje? Uh, Gospa Krke. Načeloma uporabljate svoj geslo, ki ga uporabljate za vse aplikacije v parlamentu. Torej, uporabniško ime in geslo, ki ga uporabljate, ki velja tudi za vse ostalo. Eh, Hvala lepa. No, zdaj pa prehajamo spet na tretjo točko in sicer gre za sprejetje zapisnikov sej 7. julija in 22. julija 2014. Zapisnike boste našli v vaših gradivih in gradivih, če nimate pripomp, sta ta zapisnika sprejeta. Then it's time for voting. Potem pa prehajamo na glasovanje. Kateri so to? Okay. Where should I go? Okay. You are all ready to vote on uh, the general budget of the Glasovali bomo torej o splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2015 in sicer gre za vse oddelke tega proračuna.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 Očitno imamo težave z španskim tolmačenjem, ki ga verjetno imamo. Yeah, oh. No, dela, dela. Channel 8. Na osmem kanalu za tiste, ki potrebujete španski prevod. Wait. How, how do I do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 Vzdržani. Sprejeto. Odstavek 1a. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Odstavek 1b. Za. Amandma štiri, kdo je za? Proti. Podržani. Sprijeto. Odstavek 1a, tretji amandma, za, proti, vzdržani zavrnjeno. Spet odstavek 1b, kjer imamo zahtevo po glasovanju po delih. Prvi del za proti vzdržani sprijeto drugi del za against proti bomo preverili to elektronsko imate seboj elektronske kartice za glasovanje prosim da z njimi tudi glasujete second part gre za drugi del petega manjmaja ste za ali proti. Ste vsi glasovali? Za glasovanje je zaključeno. Uh, it's uh, carried. Sprejeto torej. Third part. Uh, Tretji del za sproti, vzdržani, sprijeto. Četrti del za, sproti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti četrti del za petega amandmaja. Preverjamo. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Uh, paragraf 1c. Ostavek 1c. Amandma 6 za. Proti. vzdržani. Ni jasno. Bomo elektronsko preverili. Uporabite torej spet svoje glasovalne kartice. You've all voted. The vote is closed. Konec glasovanja. No, to je bilo pa natesno. Vendar je predlog sprejet. Drugi odstavek, amandma 7. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Uh, amendment 8 uh, on uh, paragraph Osmi amandma, odstavek 2a. Glasovanje po delih, prvi del. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del. Za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Sprijeto. Tretji odstavek, deveti amadma. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Tretji odstavek, deseti amadma. Za. Proti. Proti vzdržani, sprijeto. Tretji odstavek 11. amandma z ustnim predlogom spremembe. Imate kakšne pripombe k temu? Novenih pripomb. Najmanj tri osebe morajo biti proti, imamo pa samo eno. Še kdo oporeka temu ustnemu predlogu? Zdaj jih imamo več kot tri, kar pomeni, da ustni predlog ni sprejet. Tako da bomo glasovali o izvornem besedilu brez ustnega predloga. Kdo je za? kdo je proti. Ostržani, zavrnjeno. Tredje zavih, 12. manjma. Kdo je za? Proti. Ostržani, zavrnjeno. To ni bilo jasno, bomo preverili elektronsko. Have you all voted? The vote is closed. Yes, it's, uh, uh, so vsi glasovali, glasovanje je zaključeno in sprejeto. Ostavek 3a, 13. amendma za proti vzdržani, sprejeta. Mogoče pa ni bilo jasno, bomo preverili. Have you all voted? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. No, pravzaprav je ta predlog zavrnjen. Odstavek 3a, 14. predlog spremembe. Z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejeto. Odstavek 3b, 15. amantman za, proti, vzdržani, sprejeto. Stavek 3, B, 16 je madmasa, proti, vzdržani, sprejeto. Četrti odstavek 17 je madmasa za, proti, vzdržani, sprejeto sproti, vzdržani, zavrnjeno. Tukaj imamo spet ustni predlog spremembe. Se upravičujem, ta odpade, oziroma je brezpredmeten, če je sprijet 17. amandma, kar se je zgodilo. 18. popravek, 17. amandma je bil zavrnjen, tako da bomo glasovali o tem. Um, Glasujemo o prvem delu amandmaja 18 za proti vzdržani. Mislim, da moramo to preveriti. 18 first part. Presujemo o 18. amandmaju in sicer prvem delu 18. amandmaja. Še vsi glasovali? Hvala. Sprijeto. Drugi del. 18. amandma. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Have you all voted? Thank you. Ste vsi glasovali? Hvala lepa.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 Mislim, da moramo tudi to preveriti. Have you all voted? Ste vsi glasovali? Sprejeto. 20. amandma, 5. odstavek. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 6. odstavek. 21. amandma. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno šesti odstavek, 22. amandma, za, proti, vzdržani, sprijeto. Odstavek 6a, amandma 23, za, proti, vzdržani. Mislim, da moramo to preveriti. Have you all voted? Ste vsi glasovali? There are one substitute too many, so one. Uh, en glas uh, preveč imamo iz skupine S in D, tako da mora eden iz skupine socialistov potegniti svojo kartico iz aparata. Zdaj je v redu in rezultat zavrnjeno. Odstavih 6a, 25 je manjma za eh, eh, proti vzdržanje.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 Glasujemo o amadmaju 24 eh, pri odstavku 6a. Začenjamo znova. 24 ima 2 za, proti, zdržani. In tu je sprijeto. No, zdaj pa smo pri 25. amadmaju, ki se prav tako nanaša na odstavek 6a. Kdo je za? Proti. Vzdržani. In to bomo morali preveriti. You have all voted now? Ste vsi glasovali? Zavrnjeno. Zdaj bomo glasovali o tako spremenjenem osnovstvu mnenja in sicer poimensko. Tako da bo jasno za vsakega zunaj te dvorane, kako ste glasovali. Torej, kdo je za? Okay. Hmm? The vote is closed proti. Torej, z 36 glasovi proti devetim in dvem, z dvema vzdržanjima glasovoma je to mnenje sprijeto in potrjeno. Hvala lepa. Uh, Sedaj nadaljujemo z predlogi spremembe proračuna in sicer predlog spremembe 6500 za, proti, zdržani, sprejet. ne elektronsko preverjanje. Ste vsi oddali svoj glas? Ste vsi oddali svoj glas in popravili svoj glas? Zaključeno. Zavrnjen. Predlog spremembe 6.5.0 je torej zavrnjen. 6.5.0.1 sedaj za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 6.5.0.2 za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. Mm, elektronsko preverjanje predloga spremembe 6502. Ste vsi oddali svoj glas? Ja, sprejetje. Sedaj pa 6503. Ne, 6503 je brezpredmeten, prehajamo na 6504 za, proti, zdržani. Mislim, da je potrebno elektronsko preverjanje. Ste vsi glasovali? Sprejet. Sedaj pa 6505. Ne, ta je brezpredmeten. Prehajamo na 6506. Za, proti, zdržani. Sprejet. 6507. Za proti, vzdržani, sprejet. 6, 5, nič 8. Najprej o številkah. Za. Proti. Zdržani. Zdržani. zavrnjen. Sedaj pa z ustnim predlogom sprememb. Ali kdo nasprotuje ustnemu predlogu sprememb? Ne. Potem glasujemo o ustnemu predlogu sprememb. Za? Proti? zdržani, sprejet. Sedaj pa 6509 za, proti, zdržani. Mislim, da je to potrebno elektronsko preverjanje. ste vsi oddali svoj glas. Hvala. Sprejet. Sedaj pa 651 nič. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 6511. Ne. Ja, torej glasujemo 6511. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. 6512. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 6513 za, proti, vzdržani, sprejet. Ne? Ne, tudi to je treba preveriti. 6513. Ste vsi oddali svoj glas? Zavrnjen. 6513. 6514. Za. Proti. Zdržani. Hmm, ni jasno. Elektronsko preverjanje. Ste vsi glasovali? sprejet. 6515 za proti zdržani sprejet. 6516 za proti zdržani sprejet sprejet. 6517 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 6518 za, proti, vzdržani. Mislim, da je treba preveriti. 6518. ste vsi glasovali. Sprejet. 6519. Ne, brezpredmeten. 6520 torej. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. Ali kdo nasprotuje ustnemu predlogu sprememb? Ne. Potem glasujemo o ustnem predlogu spremembe. Za, proti, zdržani, elektronsko preverjanje. ste vsi oddali svoj glas? Zavrnjen. 6521 za, proti, zdržani, zavrnjen. Ne, morda bi morali preveriti. 6521 elektronsko glasovanje. ponovno obratno sprejetje. Sedaj pa 6522, ne ta je brezpredmeten, prehajamo na 6523 za, proti, zdržani, zavrnjen. 6524 za, proti, zdržani, sprejet. 6525 za, proti, zdržani, sprejet proti, vzdržani, tudi to je treba preveriti. Ste vsi odali svoj glas? Mm, eden nadomestni član mora umakniti svojo kartico iz skupine SNND. Enega preveč imamo. Sedaj je v redu. Zavrnjenje. Prehajamo na 6526. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 6527. Za. nasproti, vzdržani, zavrnjen. 6528 za proti zdržani sprejet 6529 za proti zdržani elektronsko preverjanje 6529. Ste vsi glasovali? Sprejet. Za en glas. To je bilo res težko opaziti. šest pet tri dve za šest pet trideset in šest pet enaintrideset sta brezpredmetna zato smo direktno prešli na šest pet tri dva za proti vzdržani mislim da je tu potrebno elektronsko preverjanje šest pet tri dva elektronsko preverjamo ste vsi oddali svoj glas? Sprejet. Z veliko večino. 6533 je brezpredmeten, torej prehajam na 6534. Za, proti, zdržani, zavrnjen. 6535. 5 za, proti, vzdržani, sprejet. 6, 5, 3, 6 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 6, 5, 3, 7 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, zdržani, sprejet. 6, 5, 3, 8. Ne, o tem ne bomo glasovali. Prehajamo na 6, 5, 3, 9. Tudi o tem ne bomo glasovali. Prehajamo na 6, 5, 4, 1. Glasovali bomo samo o številkah za, proti, zdržani, zavrnjen. 6542, tudi tukaj samo o številkah glasujemo, za, proti, zdržani, zavrnjen. zavrnjen. To je bilo jasen izid. 6543 o tem ne bomo glasovali, tudi ne o 6544. 6545 smo torej. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Ustni predlog spremembe poročevalca oziroma pripravljalca mnenja. Ima kdo kaj proti? Ne. Torej glasujemo o ustnem predlogu sprememb. O višjih zneskih. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 6, 5, 4, 6. Glasujemo za, proti, vzdržani, zavrnjen. 6, 5, 4, 7. Najprej o številkah. Za. sproti, zdržani, zavrnjen. Sedaj pa o pombah, 6, 5, 4, 7 o pombah, za, proti, zdržani, zavrnjen. 6, 5, 4, 8, za, proti, zdržani, zavrnjen proti, zdržani, sprejet, 6, 5, 4, 9, za, proti, zdržani, elektronsko preverjanje. ste vsi oddali svoj glas? Zavrnjen. 655 nič. Za. Proti. Vzdržani. Mislim, da je tudi tu potrebno preverjanje. ste dali svoj glas. Zavrnjen. 6551. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 6552. O tem ne bomo glasovali. In torej smo zaključili s temi predlogi sprememb proračuna. Nadaljujemo z glasovanjem o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji za Grčijo. Kdo je za? Ne, to moramo. Tukaj je potrebno elektronsko glasovanje. Kdo je za? Proti. konec glasovanja. Predlog je sprejet. Sedaj pa glasujemo o uporabi sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji za tehnično pomoč. Za? Ne, seveda se lahko priglasite k besedi. Ste vsi oddali svoj glas? sprejet. Potem pa poraba sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji za Romunijo. Hvala, vsi ste oddali svoj glas. In to je sprejeto sedaj pa uprava sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji za Aragon v Španiji. O tem glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Sprejet. Sedaj pa uporaba sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji za nizozemsko podjetje o tem glasujemo. Vsi ste oddali svoj glas, tudi to je sprejeto. Sedaj pa poraba sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji za Castilja in Leon iz Španije. Glasujemo. vsi ste oddali svoj glas, sprejeto. In s tem smo, torej glasovanje je končano in najlepše hvala, da ste sodelovali z mano. Upam, da bo naslednjič šlo bolj gladko z moje strani. Hvala. have now reached the uh, point... Sedaj prehajamo na točko 11, Evropski semestr za usklajevanje gospodarskih politik, izvajanje prednostnih nalog za leto 2014. Besedo predajem gospodu Prijetu, ki je pripravljalec mnenja. Prosim, gospod Prijeto, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. pripravili smo prvi osnutek mnenja in želim povedati, da v okviru eh, evropskega semestra je smo vsak, torej vsak februar komisija predstavi smernice za zaposlovanje. Ko pa pogledamo, kakšne, kakšne predloge je pripravila komisija, naš odbor predstavi mnenje odboru za ekonomijo v skladu s poslovnikom. Torej, jasno je, da um, smo sedaj nekoliko v težavah zaradi um, menjave komisije pri pripravi tega mnenja. Sicer pa je pomembno, da Eh, vzpostavimo dialog z drugimi skupinami, zato da bomo prišli do mnenja, ki bo koristen ne samo za nacionalne reformne eh, načrte, ki so bili že sprejeti, ampak bo koristno za to, kar bomo skušali vplivati na na bodočo analizo o rasti, ki jo komisija pripravlja za naslednje leto in ki bi, po mojem mnenju, eh, morala biti zelo drugačna kot je. Mislim, da se tukaj že strinjamo, vendar pa smo uh, imeli debato tudi o imenovanju predsednika komisije in kar zadeva socialne pogoje v državah Evrope, naš odbor mora ustrajati, da se določeni vidiki okrepijo. Predvsem moramo biti kritični do celotnega postopka. Že štiri ali pet let m, mm, m, ima ta eh, evropski semester neko vrzel in nima smisla, da se mi izrekamo o priporočilih eh, komisije mm, po tem, ko so, bile, ko so bila ta že sprejeta. In torej celoten postopek gospodarske governance, ki so ga pripravile uh, um, evropske institucije ima neko vrzel in to je treba zapolniti. In to je demokratični nadzor in demokratična dimenzija, pri kateri mora sodelovati tudi Evropski parlament. In to ponavljamo um, neutrudno. Celoten postopek je treba spremeniti, zato da bi zagotovili, da bo parlament uh, podal ne samo mnenje, ampak bo lahko vplival tudi na odločitev. In kaj piše v tem mnenju? Uh, Zlasti gre za oceno situacije in piše, da v preteklem letu je prišlo do nekaterih gospodarskih izboljšav, rahlih izboljšav. Tukaj gre po mojem mnenju za minimalne izboljšave, ki skrivajo socialni okvir, ki je vsako leto bolj dramatičen za milijone evropskih državljanov. Gre za socialno resničnost, ki je veliko težja za vse tiste evropejce, ki so izgubili delovno mesto ali pa so, eh, se jim je znižala plača in nimajo možnosti ti ljudje, da bi izboljšali svojo situacijo. Ravno tako je huda situacija za mlade, ki so prisiljeni v prekarnost ali pa nimajo delovnega mesta. In zato mi kot odbor, parlamentarni odbor, moramo zahtevati, da se te makroekonomske izboljšave in da ta, to mirno obdobje na trgih, kar zadeva um, donose, da bi to izkoristili in zato, da bo Evropska unija lahko izkoristila vse instrumente, ki jih ima na voljo, zato, da bi zagotovili uh, trden izhod iz krize in da bi izenačili razlike, socialne razlike in se borili proti revščini na podlagi skupnega imenovalca in skupni imenovalec pa je zaposlenost uh, in dostojno delo. In Um, in eh, to bi dosegli prek tega evropskega semestra. Želimo optimirati eh, gospodarske izboljšave in izkoristiti boljšo klimo na eh, trgih. In to pomeni, da lahko naredimo veliko stvari, ki smo jih mi kot odbor že večkrat zahtevali. In tudi parlament je to sprejel že veliko krat. Predsednik komisija se tega, komisija se tega zaveda in zahtevali smo, da bi eh, torej znova pogledali politiko varčevanja, ki negativno vpliva na naše gospodarstvo in ki je privedla do eh, poslabšanja gospodarske situacije in socialne situacije. Na vsak način potrebujemo tukaj več fleksibilnosti, zato da bomo lahko spodbudili zaposlovanje in dostojna delovna mesta in zato e, moramo na ta način spodbuditi gospodarsko rast, tudi v javnem, e, iz smeri javnega sektorja. In take vrste ukrepe potrebujemo za prilagoditev situaciji. E, Tako da eh, je to ena možnost, ne pa tudi edina. Eh, potrebujemo tudi druge ukrepe v skladu s eh, priporočili, ki jih Evropska komisija naslavlja na države članice. Morajo pa ti ukrepi biti zavezujoči in se morajo ujemati z makroekonomskimi indikatorji. Zavedati se moramo namreč, da ti ukrepi vplivajo na vse ravni gospodarstva in na milijone um, evropskih državljanov. Tako da moramo se zauzemati za to, da bodo ukrepi za zaposlovanje v uh, sami sredini vseh uh, ukrepov za javni sektor in um, za zaposlovanje in Za to je treba specifične programe si zamisliti že na ravni Evropske komisije. Danes imamo v Evropski komisiji to dramo, kot jo imenujemo, ki jo predstavlja 10 do 11 milijonov brezposelnih. To je najvišja stopnja brezposelnosti, kar smo jih do sedaj imeli v Španiji, najvišja tudi v Grčiji in v nekaterih drugih državah. In zaradi tega moramo dati evropskim državljanom ta signal, da bodo vse evropske politike kot glavni cilj zasledovale ustvarjanje novih delovnih mest. To je to, za kar se moramo zauzemati. E, to je ta dinamika, e, za katero se moramo boriti. Istočasno se zauzemamo za to, da se razvijajo inštrumenti, na podlagi katerih bo Evropska komisija lahko tudi uresničila svoje načrte. Zato moramo se zato zauzemati kot za nekaj nujnega. Predvsem pa moramo delovati na področju zaposlovanja mladih. In to ne tako, da se bodo samo sredstva prenašala z ravni Evropske unije na države članice, ne da bi eh, bila ta sredstva podvržena nadzoru. Moramo eh, bdeti nad tem, da se bodo res financirali pravi ukrepi z evropskimi sredstvi in sicer ukrepi za zaposlovanje mladih. Zauzemati se moramo za to, da bomo dejansko imeli na mizi eh, Eh, večjo vsoto sredstev in da bomo lahko se strani Evropske unije bolje spodbujali za poslovanje mladih po vsej Evropi. Ravno tako je zelo pomembno izboljšati gospodarsko politiko. Boriti se moramo proti socialnemu dumpingu. Vsekakor pa mislimo, da imamo tukaj še en dejavnik, ki ga ne moremo povsem izmeriti in sicer revščina med zaposlenimi. Včeraj in eh, oziroma v zadnjem tednu je OECD eh, objavil poročilo o tem pojavu v Evropski uniji in sicer o revščini med zaposlenimi. Namreč to, da v Evropi dobivaš plačo, še ni eh, garancija za dostojno življenje delavcev. Naši državljani, tudi če so zaposleni, vse bolj padajo pod prak revščine in zato bi morali mi v Evropski uniji zagotoviti, da bi to preprečili. Zagotoviti moramo primerne jamstva, da se bomo proti temu borili. Eh, in eh, zauzemati se moramo za ohranjanje standardov evropskega socialnega modela ter eh, delovnih mest, saj na tem temelji naša identiteta. Zaradi tega tudi moramo pri pomoči k temu, da bomo ustvarili nove programe z novo dodano vrednostjo in ki bodo eh, lahko preprečili eh, Eh, nadaljnjo revščino med zaposlenimi. Eh, to, vpliva, to namreč vpliva na dolgi rok tudi na mlade. Mladi so bili namreč izrinjeni iz trga dela in v prihodnjih letih moramo dati nove možnosti njim, torej celotnemu, celotni plasti delovskega razreda. In, eh, To je delo, ki nas čaka. Na tem področju moramo najti primerne rešitve zato, eh, da bomo pomagali vsem tistim, ki jih je prizadela ta socialna drama. Hvala. Eh, Hvala, gospod Prijeto. Besedo predajam Veroniki Lope Fontanja. Hvala, gospa predsedujoča. Ponovno govorimo o evropskem semestru in res bi se želela poročevalcu zahvaliti za delo, ki ga je opravil pri pripravi tega mnenja na lastno pobudo. In, uh, Mislim, da smo zdaj že tretjič delali na temo evropskega semestra in zato zaupam, da bomo med političnimi skupinami dosegli primirne eh, dogovore, ki bodo v interesu naših državljanov in ki bodo tudi vplivali na dobro podobo Evropskega parlamenta na vzven. Strinjam se z velikim številom točk, ki so izpostavljene v poročilu. In konkretno se želo strinjam s tem, kako poročevalec izpostavlja vprašanje revščine in socialne izključenosti. Mislim, da je to zelo dobro prikazano. So pa tu še nekatere točke, s katerimi se nekoliko eh, manj strinjam. In sicer eno je politika varčevalnih ukrepov v nekaterih državah. Na to eh, povečevanje eh, revščine in zmanjševanje socialne države v nekaterih državah. Namreč varčevalni ukrepi niso končni cilj in niso bili sprejeti za to, ampak je bilo to potrebno za to, da smo preprečili zlom v določenih državah, da smo preprečili zlom evra in eh, so bili ti ukrepi za to eh, potrebni. Eh, vsekakor se zahvaljujem za mm, ves trud, ki je bil v to uložen. Mm, uh, uh, Pozitivni rezultati se že vidijo na eh, rasti BDP-ja, eh, ki se predvideva za leto 2015. Strinjam se s poročevalcem v tem, da je treba eh, pri zauzemanju eh, Eh, za premoščanje socialne krize, predvsem staviti na ustvarjanje novih delovnih mest. Pri tem pa ne smemo pozabiti na to, da je treba ohraniti nadzor nad javnimi financami in še zlasti zaradi tega, ker se v nasprotnem primeru ne bodo mogli uresničiti vsi napori in vsa prizadevanja, ki so bila v to že vložena in uh, ki so bila vložena v to, da bi zmanjšali trpljenje naših državljanov. Zdaj mora Evropska unija več vlagati v različne druge vidike, ima zdaj eh, izobraževanje, energija eh, eh, in digitalne možnosti. Eh, še nekatere točke bi izpostavila iz tega poročila, naprimer točka 21, kjer je napisano, da bi morale države članice um, uresničevati okvire za jamstva za mlade, to je res, vendar pa je treba za to vzpostaviti tudi primirne pogoje, kar se zdi precej zapleteno. Uh, sploh če želimo, da bi države članice to res sprejele. Tudi, ko govorimo o vseh teh milijonih, ki naj bi jih uložili v ustvarjanje novih delovnih mest, to se mi zdi sicer zelo lepo napisano, vendar se mi zdi zelo težko izvedljivo. Predsednik komisije Juncker je že govoril o tem, da bo potrebnih bistveno več sredstev in mislim, da je to tista realnost, ki jo moramo imeti pred očmi. Eh, deveta točka tukaj piše, da bi komisarji morali gledati na zaposlovanje kot na prednostno nalogo. To se mi zdi sicer v redu, zdi se mi v redu, da je to zapisano v poročilu. In mislim, da za to pobudo poročevalcu gotovo lahko čestitamo, vendar pa, da se poziva komisarje naj za to predvidijo tudi primerna proračunska sredstva, pa se mi zdi nekoliko bolj zapletena eh, ideja. Še ena točka, ki bi jo morali bolj poglobljeno proučiti, je točka številka pet in sicer zavezujoči socialni dejavniki, ki bi morali biti obravnavati na isti ravni kot gospodarski dejavniki eh, in, in to, da bi naložbe eh, morali eh, obravnavati na isti ravni kot inovacije in tako naprej. To se mi zdi, da je nekoliko preveč ohlapno zapisano in da bo naša skupina to težko sprejela. In potem še nekaj. Eh, ta socialni stebr, ki bi ga morali zagotoviti znotraj denarne in gospodarske unije, je zelo ambiciozna ideja. Res je, da bi se morali bolj premakniti v smeri socialne razsežnosti. To, ta ideja je pozitivna, vendar pa je na način, ki ga je izbral poročevalec, da je to izrazil nekoliko preostro zastavljenim, bi ga morali nekoliko ublažiti. Na to. Mislim, da bo še moja kolegica govorila o tem. Pri naslednji točki mislim, da bi poročevalec moral jasno obrazložiti, kaj ima v mislih tam, ko piše, da bi morali eh, predvideti boljši pravni okvir za eh, čezmejne delavce. Eh, Ali tukaj mislite na mm, napotene delavce oziroma na, na kaj točno? Mislim, da bi tukaj morali biti bolj jasni. E, to je zaenkrat vse z moje strani in hvala lepa. Tak, fordi, uh, no, zdaj bom tudi govorila svoj materni jezik. Hvala lepa, Veronika Lopefontani. Prehajamo k oporočevalcem v senci iz skupine Alde Martina Labajova. Dragi kolegi, kot eh, nova članica tega parlamenta in odbora, sem vesela, da začenjamo to sejo z zanimivo temo, kot je Evropski semester in prednostne naloge za leto 2014. Eh, podprla bi poročevalca za zelo obsežno mnenje in se tudi zahvaljujem za sodelovanje poročevalcem senci. Strinjam se s pripravljalcem mnenja, da so znaki okrevanja še vedno zelo krhki in da je zaposlovanje še vedno na zelo zaskrbljujoči ravni. Pripravljalec mnenja opozarja na to, da je nezaposlenost pri mladih eh, zelo zaskrbljujoča tudi pri vseh eh, starostnih skupinah je tako in čeprav eh, poročevalec eh, to govori in o potrebah po resničnih strukturnih reformah bi predlagala, da vključimo to zahtevo za prihodnost, ker so takšne reforme nujno potrebne, če želimo zagotoviti ustrezno ukrevanje. Nisem prepričana, da bo lahko naša skupina podprla zavezujoče indikatorje v peti točki. Prav tako moramo razmisliti o preformulacije eh, tarč, tako da ne bi povečali obremenitve bodočih generacij z prevelikim zadoževanjem. Mislim, da se moramo tudi osredotočiti na na spretnosti in usposobljenost ter ustrezno uskladiti potrebe na trgu dela z ponudbo delovnih delavcev. In ti dve točki sta zelo nujni, če želimo vzpostaviti boljše priložnosti za mlade, tako da bodo lažje našli delovna mesta, ne pa da se toliko osredotočamo na zavezujoče indikatorje. Hvala lepa, gospa Dabajova. Od zelenih je Jean Lambert. Je Jean Lambert tukaj? Ja. Yeah. Oh, good. Jean Lambert je tukaj? Je. Yeah. Skratka, Jean Lambert. Ok, the, um, I, I think there's a, a lot to, to be welcomed in the, um, in, in the draft opinion. You know, Zelo vesela sem bila sodelovati kot poročevalka v senci z pripravljalcem eh, mnenja in se prisrčno zahvaljujem za sodelovanje. O marsičem se lahko strinjamo, vsi se zelo dobro zavedamo truda, ki je bil vključen eh, pri postavljanju socialne komponente na isto raven kot gospodarske kazalnike in kot nek četrti stebr, radi bi okrepili katero razsežnost na tem eh, področju. Prav tako se moramo zavedati, da naj bi delovali v skladu z strategijo 2020. Ne gre tukaj za neko alternativno rešitev, ki sledimo v zadnjih eh, letih. Nekaj bi morali povedati tudi o trajnosti v 14. točki glede ekološke in digitalne mm, prehode oziroma na šrte za ta prehod. Nekaj tukaj tudi o demokratičnem deficitu, ki se pojavlja v mnogih eh, državah. pri razvijanju nacionalnih načrtov. V 33. odstavku ne gre samo za vlogo nacionalnih parlamentov in socialnih partnerjev, ki niso vključeni v te razprave. Imamo tudi veliko pomankanje zavedanja, sploh v nacionalnih parlamentih, ki glasujejo o teh zadevah in pozabljajo, da to sploh obstaja. Prav tako pa je treba zbuditi civilno družbo in jo vključiti v odločanje. Tukaj gre za ljudi, na katere zelo vplivajo eh, takšni načrti, zato jih je treba vključiti v pripravo prav tako se zavedamo potrebe po financiranju investicijah v 12. odstavku in tudi glede eh, bivanja stanovanj, ki jih je treba zagotoviti. Mislim, da bi to morda malce nekoliko morali malce okrepiti v tem mnenju. Sicer pa podpiramo mm, to mnenje in se Zahvaljujem za sodelovanje. Tudi gospa Fondani je na to temo pisala in pripričana sem, da bomo skupaj dosegli dober rezultat. Hvala lepa, gospa Jean Lamberts. Eh, eh, Rina Ronja Kari. Rina Ronja Kari iz GUE, NGL. Rapport, det var, eh, den, den var faktisk ganske god. Hvala lepa. Ta osnutek mnenja se mi zdi zelo dobro zastavljen. Obrazložili ste, katere problematične točke se še vedno obravnavajo pod nujno, še zlasti kar zadeva posledice vrčevalnih politik za evropske državljane. V bistvu je povprečni evropski državljan, navaden človek, brezposelna oseba oziroma nekdo, ki, je, ki se mu je znižala eh, plača, to so osebe, ki trpijo posledice teh politik. In zato mislim, da moramo vsi močno poudarjati to, da mora vsaka posamezna država članica imeti možnost za vlaganje v izobraževanje in v usposabljanje, na podlagi česar lahko imamo eh, boljše pogoje za zaposlovanje in boljše delovanje socialnih sistemov. Eh, Hvala lepa. Gospod McIntyre iz ECR. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Skupina EKR pravzaprav ni imenovala vročnalca v senci za to mnenje. Kot koordinatorka sem se želela samo zahvaliti pripravljavcu mnenja za osnutek, ki ga je pripravil. Mislim, da se vsi strinjamo s tem, kaj želimo doseči. Težava je v tem, da imamo različne predstave glede tega, kako te cilje uresničiti. Na osnovi izkušenj iz prejšnjega mandata mislim, da lahko skupaj pripravimo nekaj zelo pozitivnega. Seveda se bomo na določenih točkah eh, razhajali. Kar me je veselilo, je nekaj, kar je zapisano v, mislim, da 15. odstavku, kjer je govora o skrajšanem delovnem eh, času in sicer eh, nezaželenem neprostovoljnim skrajšanim časom. Po mojih izkušnjah iz moje države eh, vem, da je skrajšan delovni čas zelo dober način, da se ženske vrnejo na delovno mesto, tako da jih je prav veliko, ki si želijo takšnega skrajšanega delovnega časa. Tako da, če bomo to naslošno obsojali, potem bo to zelo slabo. Tako da moramo razlikovati med prostovoljnim in neprostovoljnim skrajšanim delovnim časom. Pomembno pa je tudi, da ukrepi niso vezani samo na članice, ki niso v evroobmočju, tako da imam tukaj pridržek. Predvsem pa mislim, da moramo v Evropi in v Evropski uniji olajšati podjetjem ustvarjanje delovnih mest. To je seveda sporočilo, ki ga vedno znova ponavljam ampak v poročilih, eh, poročilih tega odbora, vlad in Evropskega parlamenta ustvarja delovna mesta. Oziroma ne ustvarja delovna mesta, delovna mesta ustvarjajo podjetja. Zato je tem podjetjem treba čim bolj olajšati ustvarjanje delovnih mest eh, in njihovo rast. In na ta način bomo najbolje zmanjšali brezposelnost, eh, sploh pri mladih. In gledal sem primere, da to deluje. Zato spodbujam takšen pristop in upam, da bomo imenovali tudi poročevalca v senci, ki bo te argumente uveljavljal pri dokončni pripravi mnenja. Hvala lepa, gospod Simon. Hvala lepa, gospod predsedujoča čestitke za vaše vodenje seje. Mislim, da opravljate zelo dobro delo ob teh nesrečnih okoliščinah, ki so vas pripeljali do te funkcije. Tako bi se zahvalil pripravljalcu mnenja za zelo odlično poročilo. Nekaj bi vedel, ko 8, 9 in 18. V 8. stavku govorimo o tem, kako bi bilo bolje, če bi merili stopnjo zaposlenosti in ne brezposelnosti. V devetem odstavku govorite o kakovosti delovnih mest in kako pomembno je, da komisija pripravi konkreten načir za kakovostno zaposlovanje. In če si pogledamo osmi odstavek in eh, si pogledamo, kaj pravzaprav merimo, bi morali začeti razmišljati, uh, Če merimo samo število delovnih mest brez njihove kakovosti, je to lahko kontraproduktivno. V državah kot je Združeno kraljestvo so bili uspešni pri zmanjšanju brezposobnosti, ampak šlo je za povečanje števila zelo nekakovostnih delovnih mest. Šlo je za skrajšan delovni čas, bodbeno delo in podobno. Tako da ne moremo meriti samo količino, ampak predvsem kakovost delovnih mest. Poročevalka Osence za ENS je omenjala v 19. odstavku nekaj o boljšem okviru za čezmejno eh, gibanje eh, delojemalcev. Pri tem, ko sem govoril o reviziji direktive o napotenih delavcih in obsojal socialni dumping, ki je nespremljiv v Evropski uniji. Še posebej pa je govoril o tem, da morajo vse države plačevati enake plače za enako delo v vseh eh, državah in mislim, da bi morali to zapisati tudi v tem poročilu.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 to zelo dobro mnenje, poročilo, kjer gre za vrednote, sistem vrednot. In tukaj se spostavlja vprašanje, na kakšnih vrednotah temelji Evropska unija. V središču je človeško dostojanstvo. Drug vrednostni sistem, s katerim se ukvarjamo, pa je konkurenčnost v vse bolj globaliziranem gospodarstvu, kjer se odpovedujemo človekovemu dostojanstvu in pravičnosti. To se jasno pojavlja tudi znotraj Evropske unije. Rezultate to vrste ne politike vidimo povsod. Evropska unija mora konkurirati z državami, ki delavcem plačujejo samo prvišče dolarjev na dan. Tako da so delovni pogoji popolnoma neprimerljivi. Vprašanje je, ali si resnično želimo takšne konkurence in se želimo na tem nivoju sopadati z drugimi državami. Želimo tudi mi postati takšni dodelavcev, kot so te države tretjega sveta, ali pa bomo vztrajali na pridobljenih vrednotah in eh, gradili na njih. Pripravljalec mnenja je to dilemo tudi dobro izpostavil predvideva uh, sistem vrednot in človeškega dostojanstva in pravičnosti, pravi, torej, da ne želimo konkurence za vsako ceno, za ceno potiskanja naših delavcev v revščino. To je nekaj zelo konkretnega. v tudi primerjavi med eh, zahodno in vzhodno evropskimi državami. Kot mačarka lahko povem, da imamo velike razlike med državami prvega in drugega razreda in da je zadeva zelo neuravnovešena sama, prihajam iz Mačarske, stanje pri nas ni rožno, to pogledajte si Portugalsko. Gledajte si druge države, ljudje se odseljujejo v bogatejše države, kjer lahko dobijo delovno mesto, ko pridejo tja, jih izkoriščajo, družine razpadajo, ampak to je situacija, s katero se v Evropski uniji soočamo. Tudi pri plačah imamo izjemno velike razlike, plača, ki se plačujejo v reda in drugega razreda. Primerjajte samo Mačarsko in Avstrijo. Imamo 50 km razdalje med dvema velikima mestoma. Imamo podjetje z podružnico v Avstriji, z ustreznimi delovnimi pogoji, kjer jih plačuje 5-10 krat več kot eh, Mačarski delavci, ki delajo na mačarskem isto podjetje, potrebujemo tudi več enakosti med spoloma, med etničnimi skupinami hkrati, pa se moramo zavedati, da znotraj Evrope obstajajo velike razlike med posameznimi državami pri izplačanih plačah in te razlike so dramatične in uh, takšnih ekstremnih razlik pri delovnih pogojih in plačilo ne bi smeli dopuščati pač Vajc je tudi eh, zapisal, da, da bi se izognili ekstremnim razlikam, bi morali predpisati minimalno plačo, ki bi znašala 60 odstotkov poprečne plače. 60 odstotkov bi lahko uporabljali tudi kje druge. Mislim, da bi morali zapisati, da ne smemo plačevati manj kot 60 odstotkov poprečne plače v neki drugi državi članici naprimer vzhodni, vzhodnoevropski državi članiti, če imate podjetje v eh, eni državi, podružnico pa v drugi državi, naprimer v vzhodnoevropski državi, kot je Mačarska, to ne pomeni, da bi. To pomeni, da delavci ne bi smeli zaslužiti na mačarskem manj kot 60 odstotkov tega, kar zaslužijo v istem podjetju delavci v Nemčiji, naprimer. In s tem bi dejansko spodbudili bolj pravično družbo, tako da pozivam, da to upoštevati pri pripravi mnenja. Ko govorite tudi o dostojanstvu in pravičnosti, da upoštevate tudi ta a, argument. Hvala, gospod Balas. Najlepša hvala. Res bi želel čestitati poročevalcu za vse, kar je povedal in napisal. Danes mednarodni državni sklad in številni ekonomisti in strokovnjaki govorijo o ekonomiji, ki jo vodimo v Evropi in ki je problematična ne samo za nas, ampak za celotni svet. Strukturne reforme, ki se uresničujejo, nas vodijo v proces, ki pa pelje v recesijo in potencialno celo v deflacijo. In z tega vidika teh 300 milijard, ki jih omenja gospod Juncker, preomenijo sredstva, na katerih bo treba hitro delati, če se bomo želeli izogniti temu velikemu pojavu. Evropski semester v bistvu ni upošteval situacije, v kateri smo danes. In dejansko se danes bije bitka o pokazateljih. Eh, v hierarhiji pokazateljev lahko dobro vidimo, v katero smer gremo. In želel bi svojim skeptičnim kolegom povedati, da ne gre tukaj samo za to, da vemo, za katere eh, kazalnike gre, ampak treba je tudi vedeti, da je število ur Eh, dela praktično enako povsod, ampak vprašanje je, kako je to porazdeljeno med ene in druge. Treba je pogledati, komu se dodeljujejo te ure dela. In eh, treba je vedeti, da imeti delovno mesto ne pomeni nujno tudi blagostanja za tiste, ki ga imajo. Ampak hierarhija je tista, eh, ki razvršča posamezne kazalnike in ki kaže, da eh, je politična ekonomija na eni strani in socialne zadeve na drugi in da tukaj potrebujemo neko močnejšo povezavo. Mi vemo, zakaj si prizadevamo, vendar pa je treba poudarjati in ponavljati to, da si Evropski parlament želi in da se zauzema za to, da bo tisti, ki bo tudi sprejemal odločitve na tem področju in da ne bo samo tisti, ki bo izražal svoje dobre namene. Eh, Jaslovjeka. Hvala lepa, gospa Jaslovjecka. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, Hvala. Želela bi čestitati poročevalcu za to odlično poročilo. Mislim, da se je lotil poročila s holističnim pristopom, kar je edino pravilno, kadar govorimo o delu in o socialnih vprašanjih. To je izredno pomembno pri analizi evropskega semestra. Pomembno je upoštevati prioritete, ki jih imamo. Strinjam se s te, tudi s tem, kar je povedala gospa Lope Fontanje. Eh, želela bi pa dodati še nekaj k temu, kar je povedala. V zvezi s točko, z deveto točko Namreč, kjer govorimo o ravni zaposlitve, ki mora za nas predstavljati prednostno nalogo in za katero ima Evropska komisija eh, pomembno strategijo. Paziti moramo, da zaradi zaposlovanja ne bomo izgubljali na drugi strani pri gospodarski rasti. Vsi komisarji bi morali pripraviti načrt, za spodbujanje zaposlovanja na področjih, za katera so pristojni. Zdi se mi sicer malo verjetno, da bi to lahko bilo storjeno za vsa področja, vsekakor pa je treba um, naše komisarje na to opozoriti in jih osvesti, osvestiti v zvezi s tem. Uh, Eh, smo pa tu priča še eni grožnji in sicer delu s skrajšanim delovnim časom in tudi lažnim samozaposlenim delavcem, še zlasti, kadar govorimo o napotenih delavcih, je to zelo občutljivo vprašanje in zato eh, moramo znati prepoznati te lažne samozaposlene delavce. Na to Enajsta točka. Mobilnost. Da, vendar mora biti mobilnost uh, zagotovljena na prostovoljni podlagi. To uh, ima gotovo močan učinek na trg dela. Trinajsta točka. Eh, seveda je neprimernost. Uh, znanja in sposobnosti problem pri dostopu do trga dela. In zato si je treba prizadevati za učinkovito usposabljanje in izobraževanje, da bodo rezultati lahko koristno uporabljeni na trgu dela. Na to peta točka. Sama raven zaposlitve ni dovolj dober kazalnik. Imamo namreč tukaj kar velik razkorak med politikami in med zaposlitvijo na drugi strani. Na to 22. točka eh, pripravništva in staži. Ti morajo biti plačani. Po mojem ni dovolj, da rečemo, da napišemo, da je treba zagotoviti primirno plačilo. Nam, to se namreč lahko razlaga na preširok način. Uh, 24. točka, kjer govorimo o dostojnem delu na podlagi oziroma v okviru direktive, ki bi se za to področje lahko sprijela. Tudi tukaj mislim, da to besedilo dopušča preširok eh, prostor za razlago in tolmačenje. Torej, kaj res potrebujemo v tem trenutku? poudariti moramo so odgovornost delodajalcev in delojemalcev. Res je, da so podjetja tista, ki ustvarjajo delovna mesta, torej delodajalci. Vendar pa so delojemalci tisti, ki to delo dobijo. In zato je treba poudarjati skupno odgovornost enih in drugih v politiki zaposlovanja. Eh, omenili ste tudi ponoven pregled direktive o napotenih delavcih. Naj tukaj opozorim, da je gospod Juncker opozoril, da moramo začeti izvajati direktivo, ki jo že imamo. Mi smo sprejeli direktivo v času prejšnje komisije in zdaj moramo to direktivo končno začeti primerno uresničevati. Hvala. Thank you, Mr. Pirinski. Hvala lepa, gospod. Kirinski. Thank you, uh, Madam Chairman. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rad bi vas upozoril na 13. točko, ki poziva komisijo in sicer nujno ta izključi investicije v, v raziskave, razvoj in izobraževanje iz pravil, ki veljajo za celje držav članic. To je zelo pomembno, zato da bi dosegli ustrezno rast in razvoj v državah, prav tako pa tudi zaposlenost. Evropski semester in mnenje, ki ga imamo tukaj v tretji točki, govori o nacionalnih eh, programih reform in ciljih, eh, ki so si jih zastavile države članice, naj bi komisija to morala ponovno preveriti in primerjati. In sicer to postaviti v ustrezno odnos eh, z postopkom zaradi prevelikih eh, deficitov. Morajo države upoštevati pri pripravi proračunov za naslednje leto v tej fazi so države ravno zelo aktivne pri tem in s tem dobivajo ustrezno fleksibilnost eh, za povečanje svojih eh, izdatkov. To je treba povezati z širšim vprašanjem kohezije in kohezijske politike, ki jo načrtuje Evropska unija za obdobje 2014-2020. Eh, predstavnik komisije je v odboru za regionalni razvoj danes omenil, da je to en od treh stebrov za doseganje zaposlovanja, torej kohezija, za zagotavljanje zaposlenosti, ustvarjanje delovnih mest in podobno, skupaj z fiskalno konsolidacijo in strukturnimi reformami. Komisija je zelo povdaril, da bi morali na kohezijsko politiko, politiko gledati kot na politiko, ki omogoča financiranje investicije sploh v tistih državah, ki so zelo zmanjšale svoje investicijske programe zaradi proračunskih eh, omejitev in omejitev uporabe evropskih instrumentov. Popolnoma se strinjam s tem, kar je bilo povedano, da, gre, da moramo vlagati v visoko kakovost in to se začne z točko A in sicer, da se razlike med regijami Evropske unije močno povečujejo v tretjem odstavku. Nadaljujem s tem, da nas Evropski september eh, zelo oddaljuje od doseganja ciljev strategije EU 2020 soočamo se z izzivom, da brez, da priprečimo nadaljne poglabljanje razlik in nakrčo, v katerem se je znašlo naše gospodarstvo, da se bomo še bolj oddaljevali od doseganja teh ciljev, dokler ti ne bodo postali nedosegljivi. Zato pa Evropska unija nujno mislijo, da odbora za ekonomske zadeve opozori na to, da ni mogoče nadaljevati tako, kot je doslej. Hvala. Thank you. Hvala. Jane Collins. Thank you, Chair. Hvala, gospa predsedujoča. Želela bi to priložnost izkoristiti, da bi se zahvalila poročevalcu za njegovo trdo delo pri pripravi dokumenta. Kar nekaj točk, kar zadeva ta dokument, bi želela sedaj omeniti. Verjetno me je najbolj presenetil odstavek 12 in obveza gospoda Junkerja, da bo porabil 300 milijard evrov. In težko si predstavljam, koliko denarja je to. In želela bi vedeti, odkot, um, kje bo najdu teh 300 milijard evrov, ki se narastajo na drevesu. In verjetno bodo prišle od um, vseh tistih, ki prispevajo, ki plačujejo davke, od. M, Mm, od upokojencev, ki le stežka plačujejo račune in od preprostih ljudi, ki le stežka preživljajo svoje družine. In um, birokrati se ne zavedajo, da nihče v Evropi um, ni glasoval za to, da bi oni porabili in zapravili vsta denar. In Potem odstavek 18. Eh, podpora, svoboda in gibanja. Verjetno s tem mislite, eh, da je treba odpreti vrata imigraciji prek eh, spletne strani EURES. Spletna stran govori o 800 tisoč delovnih mest v. Britaniji imamo, v Veliki Britaniji, v Veliki Britaniji pa imamo tudi približno milijon mladih, ki nimajo dela in še vedno pravite, da bi morali omogočiti imigrantom iz Evropske unije, da pridejo v Združeno kraljestvo in tam najdejo delo. Potrebujemo nadzorovano uh, imigracijo in potrebujemo si, avstralski sistem točk in viz. Ne potrebujemo sistema odprtih vrat, uh, ugodnosti in delovnih mest. Uh, Potem pa bi želela omeniti še odstavek 19, kjer pozivate k minimalni plači na ravni Evropske unije in močnejšo zakonodajo, ki bi omogočila svobodo gibanja. In ljudje po Evropi in zlasti v Združenem kraljestvu so glasovali točno proti temu na zadnjih volitvah. Glasovali so za manj porabe Evropske unije, za manj zakonodaje na ravni Evropske unije in za manj pooblastil Evropske unije. In želeli so uh, nadzorovan sistem imigracije, vendar pa se očitno ta odbor iz tega ni ničesar naučil. Hvala. You, uh, Hvala, sedaj pa gospod Lopes, izvolite. rapidamente quería mm, felicitar a... Prav na kratko bi želel čestitati poročevalcu za odlično opravljeno delo pri pripravi tega mnenja ki kaže, kako zelo pomembno razpravo smo imeli v zadnjih mesecih in letih o gospodarski agendi in o položaju na trgu zaposlovanja v Evropski uniji. Zelo pomembno je, da to izpostavimo zdaj v septembru, potem, ko eh, so bili gospodarski kazalniki po celi Evropi to poletje izredno slabi, kar tudi kaže, eh, kar se tudi skazuje na socialnem področju eh, kjer se kaže, da je, zadeva, da, da je področje premalo pravično in kaže tudi na nepravičnost gospodarske politike, ki jo izvajamo na naši celini. Eh, zauzemanje za več konkurenčnosti, za bolj restriktivno gospodarsko politiko, kar je bil odgovor Evropske unije v zadnjih letih, je po našem mnenju se izkazalo kot eh, neučinkovita in nepravična poteza. V gospodarskem smislu, če pogledamo tudi notranjo porabo in eh, če si pogledamo tudi eh, javne akterje znotraj gospodarstva, Eh, se je izkazalo, da nas to ni pripeljalo do više konkurenčnosti, kar eh, je razvidno tudi iz eh, poročil mednarodnih organov. Poleg tega kaže, da se vse bolj utapljamo v luknji, iz katere ne moremo splezati. Revščina je vse hujša in e, tolikšnih socialnih neenakosti in nepravičnosti v Evropi nismo poznali že od 19. stoletja, kar je zelo alarmantno. In zato je res potrebno poslati jasno sporočilo in sicer, da gospodarske prilagoditve ne moremo izvajati samo na področju e, ponudbe, temveč tudi na področju povpraševanja. E, na, v tej smeri moramo delati. Nova Evropska komisija sicer kaže neke pomike v to smer, tudi stara je v zadnjih mesecih že delala bolj v tem smislu, vendar pa moramo se zauzemati predvsem za to, da bo retorika, ki jo slišimo, postala resničnost tudi v praksi in da se bo naša politika um, naslanjala na vrednote in ideje, ter eh, se tudi konkretno uresničevala v praksi, če skušamo doseči spet eh, primerno raven dostojanstva. Hvala. Hvala, gospod Keller. I would uh, only I would like to notice Želel bi opozoriti, da v zadnjih petih letih, torej v času gospodarske krize, se je število novih, tako imenovanih fleksibilnih delovnih mest, ki so pogosta, pogosto sinonim za mm, revne, ki delajo, uh, da, se, da je vključil tudi matere z otroki, z otroki in to pomeni, da so ta delovna mesta ponujena tistim, ki jih ne želijo. Eh, eh, Hvala. Sedaj pa besedo predajem gospodu Juti iz Evropske komisije. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani poslanci, komisija pozdravlja eh, trud tega odbora za evropski semester. Parlament ima tukaj pomembno vlogo in komisija eh, sledi in je prisluhnila vašim priporočilam. Sedaj pa je to, v tem času je to še pomembnejše kot kar kadarkoli. In pomembno je to početi, ko so izzivi pred nami ogromni, še zlasti z prihodom novega, nove komisije in novega mandata parlamenta. Um, torej to bo že četrti semester in sedaj in torej jim prineslo je že nekaj sadov. Učinkovitost evropskega semestra je odvisna od izvajanja in to bo ključni element, ki bo ob koncu seveda določil tudi, kakšne rezultate bomo dosegli. Komisija je v zadnjih četrt, štirih letih uh, okrepila nadzor nad implementacijo, pripravila je tudi priporočila in vključila več bilateralnih eh, sestankov z državami članicami. Komisija bo še naprej spremljala napredek pri izvajanju v skladu seveda z pogodbami. Naslednji semester bo potekal pod eh, novo komisijo in če bo nova komisija začela delati s 1. novembrom, potem predvidevamo, da naslednji cikl semestra se bo pričel uh, Eh, z letom 2015 mm, ob koncu novembra, tako kot v preteklih eh, letih. In um, proučili smo osnutek, ki ga imamo danes pred seboj. Imamo kar nekaj pripomp. Z veseljem, um, veselimo se že dela z skupino uh, za to, da bomo lahko tudi predstavili opombe, ki smo jih pripravili. Hvala. Hvala, sedaj besedo predajem. Gospodu poročevalcu, eh, da bo na kratko zaključil to razpravo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najlepša hvala vsem kolegom iz odbora za prispevke in številne pripombe, kar mi kot poročevalcu predstavlja precej jasno sliko mnenja eh, članov odbora. Všeč mi je, da sem slišal veliko poslancev iz različnih političnih skupin in menim, da bomo lahko dosegli splošen dogovor v zvezi s tem poročilom, saj uh, se vidi, da imamo vsi pravo voljo za to. Tako da mislim, da bomo lahko pri končnem glasovanju dosegli močan rezultat. Naš odbor za zaposlovanje je namreč odbor, ki se mora veliko kregati z odborom za mm, gospodarske zadeve, pa tudi z Evropsko komisijo in pa tudi z drugimi odbori. Uh, saj si na področju te razprave močno prizadevamo že veliko let, tako da mislim, da smo zelo blizu širšemu dogovoru, ki ga želimo doseči. Moramo pa uh, jasno govoriti med seboj in biti povsem iskreni eni z drugimi. In zato se moramo zavedati, da kadar govorimo o varčevalnih ukrepih in kadar govorimo o mm, napačnih receptih, ki so bili sprijeti ter o različnih doktrinah, uh, Eh, moramo vedeti, da se tega začenjajo zavedati praktično vse gospodarske institucije na svetovni ravni. Vsi eh, pravijo, da eh, je Evropa s tem zdravilom, s temi varčevalnimi ukrepi pretiravala. Tudi mi smo to znali zdaj že oceniti. In zdaj smo pred precej zahtevno časovnico. V zadnjih treh letih nam ni uspelo eh, doseči ciljev za zmanjševanje primankljaja, ki smo si jih zastavili pred štirimi leti. Eh, dosegli smo samo res veliko neenakost, zelo veliko stopnjo revščine, nismo pa zmanjšali našega primankljaja in tega ne smemo pozabiti. E, ne smemo tudi pozabiti e, tega učinka pretiranega, e, tega učinka trošenja ki smo ga že izpostavili. Tako da povedati moramo, da nismo proti samim vrčevalnim ukrepom, ampak smo proti pretiranim vrčevalnim ukrepom, zaradi katerih naši državljani trpijo in ki so se izkazali za neučinkovite pri nadzoru nad primankljajem. In zato moramo znotraj našega odbora za zaposlovanje izoblikovati to sporočilo, ki ga moramo poslati vsem ostalim evropskim institucijam. In sicer, da je najpomembnejše to, da se neko zdravilo, če se ga že predpiše, predpiše v pravilnem odmerku. Zato ne proti vrčevalni politiki za vsako ceno, ampak proti pretirani vrčevalni politiki. Naprimer, gospa Koni in spet. Eh, je vprašala, odkot bomo vzeli ta denar, zato da ga bomo uložili v druge načrte za rast in tako naprej. In eh, ko je omenila, da evropski državljan ničesar ne ve o tem, da ne pozna poročil eh, Evropskega gospodarskega inštituta iz Pariza oziroma drugih neodvisnih gospodarskih inštitutov, je treba vendarle povedati, da bi z časovnico za zmanjševanje eh, deficita, če bi bila bolj primirno zastavljena, lahko um, prihranili oziroma preusmerili do 5 milijard evrov na letni ravni, s katerimi bi uh, lahko financirali te ukrepe. In zato se mi zdi izredno pomembno, uh, eh, izpostaviti tudi to, kar je povedala gospa Lope. In sicer, da kadar govorimo o eh, javnem primankljaju, je to povezano s napakami v posameznih politikah, ki so bile sprejete. In zato moramo se osredotočiti predvsem na to, kako lahko mi, evropske institucije, vplivamo na posamezne nacionalne institucije, zato da se bo ustvarilo primerno gospodarsko okolje, znotraj katerega se bo lahko um, srednjeročno vplivalo na uh, rast in zaposlovanje. To je pa seveda povezano na drugi strani tudi z izobraževanjem, usposabljanjem, z eh, povečevanjem produktivnosti in tako naprej. Nekatere države eh, so s primernimi ukrepi že eh, Eh, marsikaj dosegle. Potrebno je samo zastaviti primerno časovnico. Tudi v Španiji smo zastavili časovnico, eh, ampak takšno, ki so jo usilile Evropske banke. Eh, to pa ni primerna časovnica. To ni časovnica, s katero bi lahko povezali ukrepe na področju izobraževanja in usposabljanja. Sama Evropska komisija je rekla, da je alarmantno to, da 25-26 držav članic znižuje sredstva na področju izobraževanja in usposabljanja. E, zato moramo delovati koherentno sami s seboj. Izobraževanje, inovacije, e, proizvodnja. Če želimo to pospešiti, moramo zato najti primerne inštrumente. In to je zelo odvisno od politične volje. E, politična volja pa je mogoča tudi na podlagi pogodb in vseh drugih inštrumentov, ki jih imamo na voljo. Ko govorimo o zaposlovanju mladih, bi povedal, da smo že postavili vprašanje Evropski komisiji o začetni oceni učinka jamstva za mlade. In moram reči, da smo že izrazili zaskrbljenost zaradi tega, ker se ta ukrep ne uresničuje dovolj hitro. Uh, Eh, in tudi zato, ker se v nekaterih državah članicah ta instrument namenja in usmerja v tiste politike, ki so se že izkazale za učinkovite na področju zmanjševanja brezposobnosti mladih. Torej, paziti moramo, da se ta sredstva ne bodo usmerjala tja, kjer niso potrebna. Na ta način eh, namreč ne bomo pokazali prave slike o tem, da si prizadevamo delovati v srčeki problematike. Z evropskimi sredstvi moramo namreč financirati tiste politike, ki bodo res učinkovite in ki bodo vplivali na ustvarjanje dostojnih eh, delovnih mest in ki bodo prispevali k večjemu dostojanstvu dela. mislim in zelo se strinjam s številnimi prispevki, ki sem jih slišal. Torej, mislim, da bomo v prihodnjih letih eh, zelo močno morali delati na kakovosti eh, delovnih mest, da bomo pri tem morali zelo upoštevati trende na področju zaposlovanja, ampak se zauzemati za zmanjševanje stopnje brezposelnosti, čeprav je jasno, da se bo ta zmanjševala zelo počasi. Vse to pa je povezano tudi z drugimi pojavi, kot eh, je naprimer Eh, lažna samozaposlenost, eh, kot so zaposlitve za eh, skrajšan delovni čas, potem recimo tisti, ki jih statistike ne zajemajo, zato ker delajo samo majhno število ur na teden in tako naprej. Vse to so seveda pojavi, ki obstajajo in ki jih bomo morali znati primerno upoštevati. Zato potrebujemo takšno ureditev, ki bo omogočala evropskim delavcem primerno nastopanje na trgu dela. Namreč, ko gospa Merkel priznava, da eh, ta pretirana fleksibilnost na trgu dela poraja veliko težav na področju gospodarstva, je treba vedeti, da je očitno pod vprašajem eh, evropski politični model na tem področju. Namreč, če vzpostavimo takšen model, ki bo omogočal sicer uh, ustvarjanje novih delovnih mest, vendar pa mm, ta delovna mesta ne bodo na takšni ravni, kot si jo želimo, bomo bolj malo dosegli. Zato mora naš parlament, zato morajo evropske institucije seveda omogočiti primerno okolje za delovanje naših podjetij, predvsem pa moramo doseči, da se bodo naši delavci počutili povezane s svojo družbo in eh, da bodo družbi s svojim delom lahko nekaj prispevali. Zato se moramo odmakniti od populističnih govorov, ki se veliko povezujejo z nacionalnimi strategijami, to pa nima nič skupnega s pričujočim poročilom. Zato bi želel tudi odgovoriti kot poročevalec, da tu želimo predvsem spodbuditi dialog in doseči dogovor, zato da bomo imeli močno stališče, močno pogajalsko stališče, pri čemer pa se moramo odmakniti od vsake demagogije. To je to, kar ljudje v času gospodarske krize najmanj potrebujejo. Tukaj tudi ne govorimo o nekem preveč odprtem in svobodnem trgu, na katerega bodo lahko mirno in vstopali priseljenci in tako naprej. Vprašanje priseljevanja eh, v povezavi z vprašanjem, s katerim se ukvarjamo v tem odboru, eh, je čista demagogija. Tukaj eh, ne smemo mešati hrušk in jabolk in ne smemo zavajati poslancev, ki so člani našega odbora. Tukaj govorimo o trgu dela, o ustvarjanju enotnega trga dela v Evropski uniji. In če ga želimo omogočiti, potrebujemo določena jamstva. Trg dela ne pomeni samo prostega pretoka ljudi in blaga, ampak pomeni, da imamo jamstva, da lahko takšen trg vzpostavimo, eh, da imamo jamstva za vzpostavljanje mobilnosti. In če želimo to mobilnost vzpostaviti, moramo imeti na voljo učinkovit sistem. Eh, Torej, kadar želimo zagotoviti primerne pogoje za delo, eh, se moramo vprašati, kakš, kateri so problemi, ki jih moramo tukaj premustiti. In tukaj ne govorimo o tretjih državah, govorimo o evropskih državljanih. Tudi, ko govorimo o mobilnosti, govorimo o evropskih državljanih, o špancih, ki iščejo delo v Nemčiji eh, in tako naprej. In govorimo o trgu dela, ki se vzpostavlja znotraj Evropske unije. To je del tiste Evrope, ki jo skupaj ustvarjamo in ki si jo skupaj želimo in zato res uh, želim, da bi se v našem odboru izogibali demagoškim razpravam. Hvala. Hvala, gospod Lopez, hvala za to zanimivo razpravo. Um, rok za odajo predlogov sprememb je 9. september. Predlogi spremembe morajo biti napisani v angliščini zaradi časovne stiske. Naslednji sestanek tega odbora bo 29. septembra. In najlepša hvala za ta prvi sestanek.